konflikta. Zato vas obveščamo, da bomo tolmačenje prekinili točno ob 18. uri in 30 minut. O predvidenem času konca seje. Hvala. Tako. Eh, žal mi je, da je to zopet potrebno. Upam, da veste, da zelo cenimo vaše delo in da brez vas pravzaprav sploh ne bi mogli delati. Tako da upam, da bo čim prej prišlo do zadovoljive rešitve in da bomo lahko še naprej računali na vaše nepogrešljivo delo. Eh, Veste, da so nime tiste predsedujoče odboru, ki si vedno trudimo, prizadevamo, da bi se sestanki končali točno in upam, da nam bo tudi danes to uspelo. Zdaj pa gremo na, prvo, na drugo točko dnevnega reda. Dnevni red ste prejeli. Ima kdo od vas morda kako pripombo ali kak predlog za dodatek? Očitno ne. Torej, lahko dnevni red sprejmemo. Tretja točka, sprejetje zapisnika seje. Osnutek zapisnika seje odbora z 16. maja ste prejeli med svojimi materijali in eh, kolikor vidim, tudi tu ni nobenih pripomp na zapisnik, tako da predlagam, da ta zapisnik sprejmemo, kolikor do konca današnje seje ne bo ugovorov. Tako, zdaj pa četrta točka sporočila predsednice. Najprej danes imamo tolmačenje v naslednje jezike - francosko, nemško, italijansko, angliško, grško, špansko, portugalsko, češko, estonsko, mađarsko, polsko, slovensko, slovaško in romunsko. Opominjam vas, da se naša seja prenaša po spletu. Poleg tega pa vas opominjam tudi na našo eh, konferenco na visoki ravni kulturna dediščina v Evropi, ki poteka, bo potekala 26. junija. Predsednik Tajani v sodelovanju z našim odborom jo organizira. Gre za konferenco na najvišji ravni na temo evropske kulturne dediščine. Vse skupaj bo potekalo od 14. do 19. v plenarni dvorani tu v Bruslju. Med drugim naj bi bil prisoten predsednik Juncker ter vrsta kulturnih ministrov ter mednarodnih umetnikov, predstavnikov UNESCO, predstavnikov Sveta Evrope. Program ste prejeli, poslali smo vam ga po elektronski pošti. Poleg tega imate tudi povezavo do strani za registracijo, kjer se lahko prijavite do 19. Poleg tega naj vas obvestim, da smo na sestanku koordinatorjev eh, obvestili koordinatorje, da zaradi prisotnosti v odboru v zadnjih tednih in mesecih eh, sem se odločila za nekoliko strožje ukrepe, eh, zato da bo delo odbora uh, omejeno na običajno delo in da bomo izvali javne predstavitve samo takrat, kadar bodo koordinatorji vnaprej zagotovili, da bo vsaj polovica članov in članic na tovrstnih predstavitvah prisotna. In tudi vnaprej bom želela seznam uh, članov in članic, ki bodo sodelovali na teh zasedanjih. V zvezi s tem vam bomo še poslali elektronsko sporočilo, eh, kjer nam boste tudi posredovali podatke glede udeležbe na, na javni predstavitvi 11. julija. Če prisotnih ne bo dovolj, potem se nagibam k temu, da bi to predstavitev odpovedala, kajti enostavno je sramotno, da imamo povabljene goste, članov in članic pa ni, imamo 31 članov in članic in nadomestnih članov. Lahko se zgodi, da komu ne uspe priti, ampak. Ne more pa se to zgoditi 31 članom in nadomestnim članom, tako da sem prisiljena poseči po bolj drastičnih ukrepih. Poleg tega pa bi vse pročevalce in pročevalke, ki smo jih imenovali v prejšnjih tednih, kar zadeva programe, torej eh, programe, ki so v pristojnosti našega odbora, kot tudi eh, kar zadeva vsa mnenja v zvezi s programi. Torej vse vas pozivam, da čim prej začnete z delom. Nismo sicer še rešili vseh sporov glede pristojnosti, ampak vendarle menim, da je mogoče že takoj se lotiti dela in razmišljati o tem, katera sporočila eh, želimo posredovati drugim odborom oziroma katera sporočila želimo vključiti v lastna poročila, za katera smo mi kot odbor pristojni. Torej, vse vas pozivam, da se čim prej lotite dela tako, da naša časovnica ne bo zašla s tirov. Toliko, kar zadeva moja sporočila. Zdaj pa mi je v veselje, da danes lahko tu pozdravim komisarja Navračiča, ki ne bo predstavil prizadevanja komisije na področju izobraževanja in mladih, ki naj bi bili v središču politične agende. E, to je zelo pomembno tudi s pričo prihajajočih težkih pogajanj o večletnem finančnem okviru. Eh, in glede na to, da smo leto pred evropskimi volitvami, je to še toliko bolj aktualno. Veseli me, da je eh, komisija eh, se lotila vrste ukrepov, s katerimi se je napotila proti novim programom in da spodbuja kulturo in mlade. S tem so povezani ambiciozni načrti, kot naprimer nova strategija za mlade, nova agenda za kulturo. Pozdravljamo tudi usmeritev novih programskih predlogov v okviru novega finančnega načrta oziroma večletnega finančnega okvira. Eh, v okviru tega ne bi podvojili proračun za Erasmus. Danes sem na, pri, na dogodku eh, na našem stalnem predstavništvu povedala, da tudi s tem pravzaprav še nisem zadovoljna, kajti gre sicer za ambiciozne najave strani predsednika komisije, ampak. Uh, Govora je ne samo o povečanju števila udeležencev, ampak tudi o podvojitvi sredstev, vendar pa če upoštevamo uh, inflacijo in to so številke, ki jih je objavila komisija sama. Eh, to, kar so napovedali, ni skladno z našimi pričakovanji in željami, niti ne s tem, kar je parlament zahteval v svoji resoluciji. Tako da mislim, da bo o tem še govora. Predvsem pa bi se zdaj v tej razpravi s komisarjem morali osredotočiti na horizontalne teme, kajti vprašanje Erasmusa in programa kulture bomo podrobno obravnavali tudi jutri s pristojnimi generalnimi direktorati in takrat bo gotovo priložnost, da gremo bolj v podrobnosti. Tako da bi danes želela, da se v razpravi sredotočimo na horizontalne teme. Kot rečeno, zelo me veseli, da je komisija pravzaprav dala eh, nove pobude za evropski izobraževalni prostor in Lahko povem, da je predstavnik kulturnega ministrstva ene od nemških zvezdnih držav danes vprašal, ali se moramo zdaj spet bati, da bodo eh, države članice izgubile pristojnosti na področju eh, izobraževanja. Svetovala sem mu naj bo kar sproščen in da ni nobenih znakov, ki bi na to ukazali, da morda na. Eh, evropski ravni eh, in zelo sem hvaležna komisiji za to eh, namero oziroma za te napovedi. Bomo dejansko vzpostavili prostor, evropski prostor izobraževanja, v katerem bodo tudi države bolj angažirane in sprejele več zavez, ampak ob spoštovanju subsidijarnosti. In to nikakor uh, ni v nasprotju z željami zvezdnih držav, eh, oziroma zvezdnih dežel ali držav, tako da nima smisla, da zganjajo paniko, ampak je bolj pomembno, da razmišljamo o tem, kako bi na evropski ravni dosegli napredek. Tako da najprej najlepša hvala za vse pobude, ki ste jih podali, zdaj pa vam kar predajam besedo, da nam nekoliko podrobneje predstavite to, česar se lotevate na področju izobraževanja kulture in mladih v bližnji prihodnosti ter da predstavite, v kateri smeri razmišlja komisija. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani člani odbora. Novembra lani, ko smo imeli zadnji strukturirani dialog, sem dejal, da da se Evropa pripravlja na opredelitev novih ambicioznih ciljev na področju mladih in izobraževanja in da nameravamo povzdigniti sodelovanje na teh področjih na novo raven. Danes veseljem potrjujem, da izobraževanje in kultura sta na vrhu politične agende. Obstaja konsens, da ima ta področja ključno vlogo pri izgradnji odporne in pravične družbe. E, imamo zagon in izkoristiti ga moramo. Ob koncu lanskega leta so voditelji evropskih držav dali jasen signal in nam podelili jasen mandat. Želijo več ambicioznosti, ko gre za izobraževanje in kulturo. Naša skupna prizadevanja, da bi umestili ta področja med glavne prednostne naloge Evropske unije, so bila uspešna in zahvaljujem se vam za vašo podporo kako se je torej komisija tega lotila. Novembra lani smo opredelili svojo vizijo v, v sporočilu o krepitvi evropske identitete z izobraževanjem in kulturo. Ta je bila zelo dobro sprejeta tudi v vašem odboru. Od tedaj smo v obdobju zgolj šestih meseci, mesecev predlagali več gradnikov evropskega izobraževalnega prostora, ki ga želimo spostaviti do leta 2025. Evropski izobraževalni prostor pa mora po mojem mnenju temeljiti na treh glavnih elementih. Prvič, vseživljensko učenje in širok koncept izobraževanja, ki mora biti vključujoč. Ko ste pred nedavnim sami zapisali v svoji resoluciji o posodobitvi izobraževanja, se učenje začne k malu in se nadaljuje skozi vse življenje. Drugič, močni temelji.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 Mladi, ki ne obvladajo temeljnih veščin, ne morejo biti gonilo inovacij in podjetništva. Evropa pa mora biti odporna in konkurenčna. Naša dožnost je zagotoviti, da naši mladi imajo ključne kompetence za izgradnjo prihodnosti, namesto da poskušajo prihodnost šele dohiteti. Pri pri močnih temeljih pa gre tudi za pravi odnos in prave vrednote. Tretja zamisel, na kateri gradimo, pa je odprtost. Želim si, da bi vzpostavili Evropo, kjer študij, izobraževanje ali prostovoljno delo v tujini je pravilo in ne izjema. To je ključ za izgradno močne evropske identitete. Da bi uresničili te ambicije, smo predstavili nekaj specifičnih predlogov. Uh, Eden, na katerega sem izredno ponosen, je ambiciozno priporočilo državam članicam glede skupnih vrednot vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti učenja. Zagotoviti moramo, da se mladi učijo eden od drugim o sebi in da se vsi približujemo en drugemu. Bolje moramo naučiti mlade, kaj je Evropska unija, če se želimo boriti proti populizmu, eh, neresničnim informacijam in delitvam. Zelo me veseli, da so ministri za izobraževanje podprli to priporočilo in to je pomemben mennik. Nikoli v preteklosti Evropska unija ni tako jasno opredelila, kako pomembno je spodbujati naše skupne vrednote in ustvarjati občutek pripadnosti ter dati pravično možnost vsem, vsem učencem, ne glede na to, kakšne so njihove potrebe pri učenju ali njihovo socialno ozadje. Moja vizija evropskega izobraževalnega prostora je taka, da bodo vsi imeli veščine in znanja, da bodo izkoristili vse svoje talente. Zato predlagam eh, posodobljeno sporočilo o ključnih veščinah, kjer se osredotočamo na temeljne veščine. Eh, inženiring, podjetništvo ter matematiko in druga znanja. Veseli me, da so države članice to priporočilo že sprejele. Predlagal sem tudi digitalni akcijski načrt, ki ima tri glavne cilje. Podpreti uporabo digitalne tehnologije za boljše učenje in poučevanje, izboljšati razvoj eh, znanj in veščin na tem področju ter posodobiti izobraževanje z boljšo analizo podatkov in napovedovanjem. To bomo podprli naprimer z novim orodjem Selfie Online, ki bo pomagalo učencem in učiteljem, da bodo najbolje izkoriščali nove tehnologije. Kot nadgradnja teh predlogov pa sem predlagal prejšnji mesec tudi še en svežen, ki je sestavljen iz treh priporočil sveta. Nove strategije za mlade, nove agende za kulturo ter eh, širokega sporočila o izgradnji močne Evrope priporočilo o izobraževanju in uh, varstvu za uh, manjše otroke temelji na dejstvu, da uh, so najzgodnejša leta zelo pomembna. Najboljši dostop do izobraževanja je zagotovilo za enakopravnost in socialna mobilnost. Podal sem tudi priporočilo za boljše učenje in poučevanje jezikov. Naš glavni cilj je, da bi vsi govorili vsaj dva jezika poleg maternega ob koncu srednjega izobraževanja. Jeziki odpirajo vrata omogočajo boljše zaposlovanje in nam omogočajo, da se bolje razumemo med seboj. So ključ za odkrivanje evropske raznolikosti in so zelo pomembni za mlade, da lahko postanejo res mobilni, kulturno ozaveščeni in vešči državljani. V istem duhu priporočilo o vzajemnem priznavanju pomaga študentom in učencem, da se lahko prosto gibljajo po eh, izobraževalnem prostoru. Spodbuja tudi izmenjave med različnimi izobraževalnimi ustanovami. Kot del istega svežna smo opredelili tudi nadaljne korake proti ustanovitvi evropskih univerz in evropske študentske kartice. Evropsko izobraževalno območje mora vključevati dejanske evropske univerze. Potrebujemo geografsko eh, ravnovižje in dobro mrežo izobraževalnih institucij, ki bodo gradile na skupni viziji za raziskave, razvoj in služenje družbi. To je pomembno za spodbujanje odličnosti pri samih univerzah, ter da bi te postale bolj konkurenčne. Hkrati pa je to tudi gonilo socialnega in gospodarskega razvoja v regijah, kjer se te univerze nahajajo. Nadaljujemo tudi z razvojem Evropske študentske kartice. Njen cilj je olajšati študentom študij v tujini ter eh, zmanjšati upravne stroške in bremena. Ti predlogi na področju izobraževanja pa gredo z roko v roki tudi s predlogi na področju kulture in vključevanja mladih. S predlogom za novo evropsko agendo za kulturo želimo izkoristiti moč kulture eh, kot gonilo gospodarske rasti ustvarjanja delovnih mest in socialnega razvoja. Želimo eh, v večji meri izkoriščati kulturo tudi v zunanjih odnosih ter ustvarjati močnejše povezave s partnerji po vsem svetu. Evropsko leto kulturne dediščine je lahko katalizator za vse te načrte. Doslej je je, se je zgodilo 2560 različnih dogodkov po državah članicah. Eh, vse skupaj je bilo udeležencev več kot milijon. Eh, veliko dogodkov pa bo še sledilo, ampak v tem letu ne gre samo za. Eh, slavitev naše bogate dediščine. To nam daje zagon, da zagotovimo vse, da bo kultura dobila priznanje, ki si ga zasluži, ter da jo v celoti izkoristimo tudi pri izgradnji Evrope prihodnosti. Akcijski načrt za kulturno dediščino, ki jo nam, nameravam predložiti ob koncu leta, bo pri tem igral ključno vlogo. Rad bi se zahvalil vam in predsedniku parlamenta za organizacijo konference na visoki ravni o, na temo leta Evropske kulturne dediščine prihodnji teden. To bo odlična priložnost za razprave o tem, kako najbolje izkoristiti to leto in zagotoviti, da bo, bomo uživali tudi v njegovi dediščini. E, Moja prednostna naloga je doseči vse mlade po Evropi, imajo ključno vlogo pri izgradnji boljše družbe v prihodnje, ampak da bi odigrali to vlogo, potrebujejo več moči ter sredstev in priložnosti, da oblikujejo svoje pravice, eh, svoja življenja in tudi skupnosti, v katerih živijo. Nova strategija, ki sem jo predlagal maja, nam bo pomagala, da bomo dosegli prav to. Gre za eh, zelo aktualno temo, zlasti ker se bližajo nove volitve v Evropski parlament. Povezovanje mladih s čezmejnimi dejavnostmi na področju solidarnosti eh, so ključne pri izgradnji občutka pripadnosti, pri spodbujanju občutka evropskosti. Zato me zelo veseli, da sta svet in parlament dosegla soglasje glede pravne podlage za evropski, evropske solidarnostne sile. Zahvaljujem se vašemu odboru in pročevalki, ki sta pomembno prispevala k doseganju tega dogovora. Po zaslugi vaše prožnosti smo uspeli uspešno zaključiti pogajanja in upam, da bo ta sporazum oziroma dogovor potrjen v sredo tudi na svetu. Eh, Spravno podlago so te dejavnosti eh, dobro utemeljene, kar jim zagotavlja več pozornosti in več sredstev v obdobju do 2020. Spoštovani poslanci in poslanke, skupaj lahko vse te ambiciozne načrte uresničimo, vendar pa to terja ustrezno finančno podporo. Evropska komisija je opravila svoj del dela. Za finančno obdobje do leta 2020 smo predlagali, da bi več, več kot podvojili sredstva za Erasmus, tako da bo lahko eh, trikrat več udeležencev sodelovalo v tem programu. Podvojili smo tudi proračun za solidarnostne sile po letu 2020 in imeli bomo samostojen program ustvarjalne Evrope, katerega proračun se je povečal za več kot 25 odstotkov. V sedanjem kontekstu so ti predlogi velik dosežek, kajti pri večini drugih programov prihaja do ohranitve obstoječih sredstev ali rahlih znižanj. No, v prihodnje je ključna beseda evolucija, ne revolucija. Prihodnji program Erasmus mora biti bolj vključujoč. V večji meri mora doseči zapostavljene skupine in nuditi več priložnosti za uh, učence in študente, da bodo študirali v tujini. Program uh, bomo odprli tudi za manjše organizacije, manjša partnerstva uh, in uh, poenostavili administrativne zahteve. Prihodnji programi Erasmus bodo tudi bolj mednarodni in eh, nudili bodo več priložnosti na področju višjega izobraževanja ter tudi dodatne priložnosti za eh, študente v poklicnem izobraževanju, kjer bo več priložnosti tudi izven Evrope. Podprli bomo tudi mobilnost v športu in okrepili podporo projektom, ki nam omogočajo eh, zaščititi integriteto športa ter izkoriščanje športa pri izgradni skupnosti. Ne na zadnje bomo zagotovili tudi več sinergij med Erasmusom in drugimi programi, kot je naprimer Evropski socialni sklad plus. Tu naj na kratko omenim, ker vem, da je za vas to eh, zelo relevantno. Uh, da spletna stran programa Erasmus Plus je v celoti na voljo v vseh uradnih jezikih. Kar zadeva ustvarjalno Evropo, eh, novosti pomenijo podporo mobilnosti eh, umetnikom eh, ter novivosti na področju kulturne dediščine. V medijih bomo več ulagali v mednarodno promocijo evropskih del in inovativnega pripovedovanja zgodb. Ustvarili bomo spletni direktori evropskih filmov, s čimer želimo okrepiti dostopnost in prepoznavnost evropskih del. Kar zadeva solidarnostne sile, naši načrti po obdobju 2020 upoštevajo rezultat pogajen o trenutnem predlogu. Poleg tega pa bi želel v ta program vključiti tudi evropsko pomoč za prostovoljce. Na ta način bomo na enem mestu združili vse priložnosti, ki jih nudimo mladim, da sodelujejo v solidarnostnih dejavnostih v Evropi in širše. Za zaključek naj ponovim, da potrebujemo jasne, drzne cilje in proračun, ki nam bo omogočil uresničevanje naših načrtov. Mislim, da so predlogi, ki sem jih predstavil, odlično izhodišče. Smo na začetku zanimivega novega obdobja, pred nami pa je še veliko dela. Še naprej moramo razvijati svoje zamisli, naprimer, kar zadeva Evropske univerze. Zagotoviti moramo, da zaveze, ki so jih sprejele države članice, se pretvorijo v konkretne koristi za državljane. Zagotoviti moramo, da bo Evropsko območje izobraževanja Eh, postalo realnost in ne ostalo neka oddaljena vizija. Skupaj bomo morali eh, trdno stati za predlogi v pogajanjih. Vem, da lahko računam na podporo vašega odbora, veselim pa se že priložnosti, da prisluhnem vašim stališčem in da si izmenjam mnenja z vami. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar Navračič. Zdaj pa bom najprej dala besedo koordinatorjem, ki imajo največ tri minute. To bomo počeli kot ponavadi v postopku ping-pong, torej izjava oziroma vprašanje in potem takoj odgovor. Po koordinatorjih pa potem, boste potem tudi ostali člani in članice dobili priložnost, da spregovorite. Prvi bo gospod Strojevski, izvolite. Največ tri minute imate. No, od teh eh, dobrih vjadomošči przede wszystkim jeżeli chodzi o Erasmus. Dla nas to jest program. Leto se je začelo leto za dobrimi novicami. Erasmus Plus je najpomembnejši program za nas. Zelo je prestižen, zelo je pomemben, tudi ko gre za finančno podporo temu programu. Vesel sem, da je bila podvojena proračunska vrstica za Erasmus Plus. Pravite, da je ta program sedaj polno operativen in da je spletna stran dostopna v vseh eh, relevantnih jezikih. Eh, dobro je, da govorimo ne samo o tradicionalnih temah, ampak tudi o novostih. Za nas je zelo pomembno tudi to, da ni več eh, neporavnanih obveznostih na področju kulture, smo poskrbeli za vsa plačila. Do sedaj smo imeli na tem področju nepregledno situacijo, sedaj pa so razmere veliko boljše. Eh, samo malo prosilcev se pritožuje zaradi prepoznih plačil. No, pa tudi program Evropa in državljani. Tukaj pa obstaja še nekaj. Uh, pomankljivosti, veliko tistih, ki zaprosijo za sredstva v okviru tega programa, ostane praznih rok. To smo skušali sicer v zadnjih dneh popraviti, v zadnjem času popraviti, ampak še vedno nismo naredili dovolj. Hvala. Komisar. Hvala, gospod komisar. Indeed, our... Uh, Hvala lepa za vaše pripombe. Glavni politični cilji za naslednji večletni finančni okvir je to, da bi Erasmus postal bolj dostopen za vse socialno gledano, torej tudi za socialno bolj zapostavljene, pa tudi geografsko mora postati ta program bolj dostopen. Vemo, da je Erasmus v nekaterih državah eh, priložnost samo za um, više socialne razrede, ne pa za vse. Zato želimo razširiti dostopnost Erasmusa za vse. V tem smislu se nam je zdelo pomembno prevesti informacije v vse uradne jezike, kajti včasih eh, ovire niso samo finančne, ampak lahko nastopijo tudi druge ovire, recimo jezikovne in tako naprej. Um, Uh, Ustvarjalna Evropa je poleg uh, obzorja za leto 2020 uh, eden izmed programov, kjer imamo največ prosilcev. Pomembno je, da torej ustvarjalno Evropo zaščitimo, to mora ostati samostojen program. Sedaj imamo priložnost za samostojen kulturni program. Seveda ni popolnoma izoliran kajti ohraniti moramo povezave z drugimi programi, recimo z programi za emancipacijo, z programi za spodbujanje spoštovanja pravic in tako naprej. Ampak eh, lahko pa smo zagotovili samostojno financiranje za ta kulturni program. Eh, na svetu ministrov za kulturo smo trenutno izvedeli, da je najpomembnejši element v okviru programa Ustvarjalna Evropa mobilnost umetnikov, tako da bomo v prihodnosti financirali tudi scheme mobilnosti umetnikov in mislim, da bomo s tem eh, eh, porastom v proračunu lahko bolje uredili to področje za vas, za države članice in pa za nevladne organizacije Trumetnike. Silvia Costa, Hvala, Silvija Kosta, za tri minuti. Ale, mi nella... mm. Torej, v drugem delu mandata parlamenta je nastopila nova faza. Eh, skušamo poskrbeti za več konvergence, za več mobilnosti, eh, za več socialne Evrope in želimo napredovati tudi na področju urednot. Tudi ko gre za področje kulturne dediščine, eh, tukaj je treba doseči kaj konkretnega pa gre tudi za digitalne veščine in spretnosti. Te so pomembne tudi za področje kulture. Tukaj bi morali zastaviti bolj konkretne cilje. E, torej, tukaj imamo kulturno agendo za Evropo. In vse skupaj moramo tudi bolje uskladiti z našimi splošnimi cilji. E, toliko o splošnem pogledu. Kar se tiče proračuna, ta sredstva še vedno niso dovolj, ampak vseeno, vsaj eh, nek večji politični pomen smo sedaj dali tudi področju kulture. Še dve točki. Erasmus 2. Eh, Erasmus plus, oprostite. Eh, torej, dobili naj bi 36 milijard za to področje, mi smo želeli pravzaprav potrojitev sredstev in še naprej si bomo prizadevali za to. Um, treba pa je ukrepati tudi na področju sekundarnega in pa terciarnega izobraževanja. Izobraževanje odraslih, to je pomembno vprašanje. V zvezi s tem ste omenili tudi Erasmus Mundus.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 na področju kulturne dediščine, umetnikov, na področju dizajna. Vsi ti programi so zelo ambiciozni in to je dobro, ampak nažalost nimamo dovolj sredstev za to. Tako da si moramo prizadevati za več virov. In sedaj vprašanje. Zakaj ste se odločili, da ne bomo imeli več eh, podprogramov? Saj smo se v preteklosti zelo zauzemali za to.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 Ja, ko govorimo o proračunskih eh, vrsticah, bi tukaj morali biti eh, bolj konkretni, morali bi navesti zgorne meje, tako da bomo rekli do te meje, ne bomo pa rekli eh, vsaj toliko sredstev za neko področje. I'm, I'm... Hvala. Popolnoma se strinjam, mojih zavez, ki izhajajo iz pogodbe in vem, da ne smem posegati v izobraževalno politiko držav članic ali pa v kulturno politiko. Lahko pa se zauzamem za pobude, ki prinašajo evropsko dodano vrednost. In po mojem mnenju vse te pobude predstavljajo jasno dodano vrednost na področju izobraževanja pa tudi na področju kulture. In kaj je to evropska dodana vrednost? Evropska dodana vrednost je za me nekaj več kot zgolj vsota prizadevan držav članic. Gre za čezmejno sodelovanje, gre za skupno identifikacijo z našimi skupnimi cili. Uh, in gre tudi za sodelovanje med evropskimi institucijami, torej med institucijami držav članic in pa institucijami Evropske unije. Tako da evropski izobraževalni prostor lahko predstavlja prihodnost evropske izobraževalne politike ob Potem pa seveda moramo polno spoštovati neodvisnost in uh, avtonomnost držav članic pri določanju specifičnih ukrepov in ciljev. Dobil sem veliko pozitivnih odzivov iz eh, držav članic, eh, torej na projekt Evropskega izobraževalnega prostora, tako da sem pripričan, da lahko izkoristimo to pobudo in lahko izkoristimo sinergije, ki so povezane s tem, tudi na področju financiranja. Erasmus bo najbolj profitiral od naslednjega večernega finančnega okvira. Evropska solidarnostna enota in ustvarjalna Evropa sta tudi zmagovalca. Na drugih področjih pa imamo številne reze. To je stanje, ki ni slabo, ampak lahko ga še izboljšamo, če bi podobne pobude uvedli za druge programe financirane iz Evropske unije. Na področju kulturne politike imamo recimo Evropski socialni sklad za družbene aktivnosti. Imamo pa tudi nekaj eh, podpornih eh, schem za podjetja, s katerimi lahko podpremo kulturno industrijo. Če bomo torej izkoristili vse te sinergije, bomo pridobili še več finančnih sredstev za te programe. In to velja tudi za Evropsko študentsko izkaznico, Evropsko študentsko izkaznico, bomo financirali delno iz uh, eh, sredstva za program Erasmus, delno pa iz uh, ustanove za povezovanje Evrope, ki je schema, ki podpira mobilnost. Ta dva programa torej želimo med seboj povezani in na ta način bomo dobili več sredstva tudi za ta projekt. Frau Bild, bitte. Hvala, gospa Bild. Excusez-moi, je trouvais plus le bouton. Se opravičujem, sem moral poiskati pravi gumb. Hvala lepa, gospa predsednica, dragi kominar, kaj danem, torej podpredsednik komisije za zaposlovanje in pa za konkurenco je dejal, da je eden izmed največjih uspehov Evrope ravno to, da smo prožili mostove, um, tekom Evrope zaradi prostega pretoka blaga ter pa storitev in pa ljudi. Ampak še vedno obstajajo vire na področju izobraževanja. Torej, želimo mobilnost po celotni Evropi, tudi na področju izobraževanja in to bi potem pripravilo bodoče delavce, da bi delali tudi v tujini, v drugih državah. Ampak očitno je tukaj veliko težav um, v bistvu se preveč misli na multinacionalke, ne pa toliko na ljudi. Kaj bo pa potem v prihodnosti, ko bomo imeli delavce, ki bodo šli drugam, izven Evrope? Um, pa tudi, če morda za manjše plačilo. Kajti tukaj je ogromno teh selitev ljudi in v glavnem, um, vendar ne moram misliti, da bo to potekalo v Evropi. Uh, 55 odstotkov francoskih podjetij med leta 2008 do 2011, glede na podatke OECD, je šlo v drugo evropsko državo. Torej, treba zagotoviti več sodelovanja med evropskimi narodi. Vi pa v bistvu vzpostavljate vedno več konkurence. Evropski voditelji bi um, morali delati na tem, da bi delali um, torej, mladi, predvsem v državah izvora, doma. Uh, potem naprej leta 2020 nam bi povečali visokošolsko izobrazbo za 40 odstotkov, ampak uh, eh, gledajte, po drugi strani pa potem v bistvu se univerzitetni standardi zmanjšujejo. Uh, vedno več diplom, ja, to že, ampak v bistvu so pa potem raz, uspehi diplome razvodenele. Skratka, mislim, um, da moramo iti v drugo smer. Uh, mislim, da je preveč teh um, izobraževanj. Diplome so preveč pomembne, um, po drugi strani pa poklicne izkušnje niso zadosti pomembne, kajti vidimo, da diplome nimajo prave vrednosti, naprimer tudi vani, što bi tukaj razmenila. Vse skozi torej, uh, pravite, da je to vseživljenjsko učenje ideal, ampak leta 2025 ne bi to vključevalo samo 25 odstotkov ljudi. Uh, Skratka, kot rečeno, vedno več izobraževanja, um, ampak vrednost pa je vedno manjša in manjša. Te politike samo še zaustrujo neenakosti in razlike, kajti samo um, tisti, ki ima več denarja, si lahko privoščijo dolge študije. Naprimer, tukaj mislim na študij prava. Če imaš, naprimer, um, master plus dva, naprimer, je to že norma v Franciji. Ampak gledajte, v Angliji, naprimer, če pa um, greš po tej smeri, pa moraš plačati vsaj 50 tisoč evrov na leto. Hvala. Herzlichen Dank. Herr Kommissar, bitte. Hvala, gospod komisar. Hvala. Nisem tako pesimističen kot eh, poslanka. Vidimo, da se stopnja brezposelnosti mladih uh, niža in uh, to temu deloma botruje gospodarska rast tudi v južnih evropskih državah članicah deloma pa tudi boljši izobraževalni modeli. E, nekako smo se bolj usmerili v izobraževanje za pridobivanje veščin in v nekaterih državah članicah so takšne izobraževalne reforme že prinesle rezultate. Na področju uh, Eh, poklicnega izobraževanja, recimo eh, v schemah dualnega izobraževanja, potem uvedli smo tudi podjetniške scheme oziroma spodbujanje podjetniških večin v um, šolah. Na ta način lahko povečamo zaposljivost mladih ljudi. Prosto gibanje oseb, prosto gibanje mladih oseb je ena izmed glavnih svoboščin enotnega trga. E, dobro, to lahko služi tudi multinacionalnim podjetjem, ampak to služi tudi interesom evropskih državljanov. Na ta način lahko mladi najdejo, bolj, naj, najdejo boljša delovna mesta. Včasih tudi v kakšni tuji državi, če so za to kvalificirani. ta, te razlike, te vrzeli, ki se včasih pojavijo med vzhodno in zahodno Evropo, med južno in severno Evropo, vse te razlike se bodo s časoma zgladile. Um, in pomembno ulogo pri tem igra tudi izobraževanje. Izobraževanje mora evropskim državljanom dati najboljše možno izobraževanje, najbolj dostopno izobrazbo. Na ta način se bomo lahko soočili z temi socialnimi problemi, z takšnimi vrzelmi in na ta način bomo lahko mlade opremili za potrebnimi veščinami ter e, jim dali priložnost tudi za družbeno mobilnost. To je naša naloga in e, jaz računam tudi na vas pri tem, da bomo mladim zagotovili boljše priložnosti v prihodnosti. Hvala. Sedaj pa drugi krok vprašanj in odgovorov. Sedem se vas je javilo k besedi. Prosim, da se omejite na dve minuti časa za govor. Lahko ste tudi krajši. In gospod komisar, tudi vas prosim, da ste kar se da kratke pri vaših odgovorih, tako da bomo prišli vsi na vrsto. Najprej gospa Libačka. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, z uwagą wysłuchałam e, pańskich. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozorno sem prisluhnila komisarju, ampak nekaj me je zmotilo. In sicer to, da komisar ni govoril o, o eni temi in sicer ni omenil učiteljev niti enkrat. Zato vas eh, sprašujem, kaj pa je za Evropsko akademijo za učitelje, kako pa se spodbudili učitelje naj prevzamejo tudi nove vloge. In pa drugo vprašanje, kako vidite povezave med evropskim prostorom za izobraževanje, med evropskim raziskovalnim prostorom in pa med evropskim akademskim prostorom. Hvala lepa. Hvala. Kratka, natančna vprašanja. Bomo dobili tudi natančne odgovore in kratke. It's my, it's my uh, ja, to je moja napaka. Seveda so učitelji zelo pomembni uh, z vidika prihodnega razvoja izobraževalne politike. Zato bomo seveda namenili sredstva za izobraževanje učiteljev znotraj Erasmusa, pa tudi za mobilnost uh, učiteljskega osebja. Uporabili bomo tudi možnosti v, okviri, v okviru e-tvininga. Uh, Tudi na ta način bomo skušali izboljšati usposabljanje učiteljev in pa njihovo mobilnost. Povezave med eh, različnimi evropskimi prostori, akademskim, raziskoval, raziskovalnim in izobraževalnim. Well, the link is, uh, is, uh... Ja, ta povezava se meni zdi očitna. Če želite imeti evropske univerze, potem bomo potrebovali tudi neke vrste team building oziroma skupne projekte na področju izobraževanja učiteljev in tudi na področju evropskega izobraževalnega prostora. Gre za vprašanje,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 vprašanje v zvezi z evropskimi univerzami. Gospod komisar, vi ste to omenili in jaz vas sprašujem naslednje. Kako si to predstavljate, katere univerze naj bi postale evropske univerze? Univerze so namreč ustanovljene v eh, državah članicah, so tam akreditirane, financirajo jih eh, nacionalne države in zato se sprašujem, katera univerza bi potem imela pravico, da se označi za Evropsko univerzo. Drugo vprašanje v zvezi z Evropsko solidarnostno enoto. Tukaj se vam zahvaljujem za sodelovanje. Uspeli smo doseči dogovor, ki ga podpira tudi ELS. Eh, gre za obdobje 2019 in 2020. Pripravljeni smo tudi za kasnejše obdobje. Ehm, Torej, verjetno boste to še omenili, ampak eh, meni se zdi vseeno dobro, da smo to sedaj ločili od Erasmusa, da za solidarnostne enote več ne jemljemo sredstev iz Erasmusa. Ta sredstva gredo res za dejavnosti, ki so povezane za solidarnostjo, ampak ni bil še omenjen procentualni delež, koliko denarja bo namenjenega za solidarnost in koliko za usposabljanje in delovna mesta. Zato vas sprašujem, ali boste, to ali, bo, ali boste to razdelili na ta dva dela, oziroma če ne, Eh, potem mislim, da ni točno uh, jasno, katere projekte naj bi v okviru tega financirali. Hvala lepa, gospod komisar, za odgovor. Hvala, kratek bom. Projekt Evropske univerze ima za me dva stebra in sicer en steber je kakovost. Seveda ne smemo uničevati kakovostnega izobraževanja v Evropi. Uh, v imenu evropskega sodelovanja, ne, treba je ohraniti kriterije visoke kakovosti evropskih, evropskega sistema visokih šol in pa um, ni dovolj, da financiramo samo do sedaj obstoječa sodelovanja med univerzami. Potrebujemo nekaj novega. Um, no, uh, mi smo se tukaj oprli na ministerstva, ki so pristojna za visoko izobraževanje in eh, te smo eh, povezali tudi z deležniki, ki sedaj pišejo svoje, svoja poročila o kriterijih kakovosti in pa o geografski vključenosti. Jeseni bomo pripravili ta predlog, prvi razpisi bodo prav tako obrav, eh, objavljeni jeseni in leta 2019 bomo začeli z prvim pilotnim projektom evropskih univerz. To pomeni 3 do 5 bo evropskih univerz vključeno v ta program v prvi pilotni fazi. Eh, ko se bo začel naslednji večletni finančni okvir, pa bo ta program že polno operativen. To so torej ti glavni elementi tega projekta in jeseni bomo o tem vedeli nekaj več. Kar se tiče solidarnostne enote, predlagana uredba ne, pred, ne predvideva ločenosti posameznih eh, aktivnosti, biti moramo fleksibilni pri izvajanju. Eh, želeli bi doseči 350 tisoč mladih ljudi, torej želimo še okrepiti eh, aktivnosti usposabljanja, izobraževanja, usposabljanja na področju humanitarne pomoči. Eh, letno se bomo dogovorili o letnih proračunih v zvezi s tem in v zvezi z predvidenimi dejavnostmi. Hvala. Morda še pod vprašanje v zvezi z solidarnostno enoto. Ali lahko izhajamo iz tega, da bo predlog za leti 2020 in 2021 osnovan na trenutnem kompromisu, torej ne kar se tiče proračuna, ampak kar se tiče vsebine. Ravno smo končali mučne razprave v zvezi s tem, zato nima smisla, da bi naslednje leto na novo začeli to razpravo. Če bi predlog temeljil na tem, o čemer so se sedaj dogovorila parlament in svet, potem bi vse skupaj potekalo hitreje. Potem bi lahko še pred volitvami zaključili trialoge in bi potem eh, vse to že opravili pred naslednjimi volitvami. Dobro, to bom razumela kot uh, vaše strinjanje. Gospod Venta. Hvala lepa. Zanima me, ali namerava komisija povečati proračun tudi za šport v okviru programa Erasmus. In pa drugo vprašanje, kakor veste, sem eh, zagnal projekt eh, Act for Europe, ukrepate za Evropo. In uh, v zvezi s tem bi morali doseči tudi dogovor v svetu, če bi želeli ta projekt zagnati na evropski ravni. Trenutno Malta to, to blokira. Jaz bi želel odpraviti to blokado v pogajanjih. Kaj bo naredila komisija za to, da bi odpravila to blokado? In pa še zadnja pripomba z moje strani, morda bi bila dobra ideja, če bi poslali uradno delegacijo na Malto, vključno z vami, gospod komisar, predstavnike parlamenta, predstavnike sveta, zato da bi se tam pogovorili z ministrom za šport in pa ministrom za gospodarstvo in bi z njimi lahko neposredno razpravljali o možni rešitvi. Po mojem mnenju bi to bil pomemben politični signal z naše strani. mislim, da ena država članica ne more blokirati dogovora eh, oziroma predloga za dogovor o odpravi manipulacij in goljufanja v športu na evropski ravni. Pomembno vprašanje. Gospod komisar. Ja, prav gotovo želim eh, zvišati tudi proračun za športne programe. Veste, da sem zelo zavezan um, spodbujanju športa na evropski ravni. To je zelo pomembno za izgrajevanje skupnosti, za krepitev solidarnosti na evropski ravni in tako naprej. V tem trenutku ne morem govoriti o konkretnih številkah, bi pa želel proračun za šport zvižati sorazmerno z celotnim porastom proračuna za Erasmus. Potem še dogovarjanja o izidih tekem. Tukaj uh, eh, razmišljamo o organizaciji konvencije voljnih, torej tiste države članice in pa Evropski parlament, ki se zauzemajo za ratifikacijo konvencije bi se združile, zato da bi nekoliko pritisnili na malteške oblasti. E, to je seveda pritisk, ampak vseeno je to mehek ukrep in ne morem se spomniti nič drugega, zato da bi odpravili blokado na tem področju. Ja, to bi bila dobra ideja, če bi vsaj preostalih 27 držav članic tukaj naredili nekaj. Ja, mogoče bi lahko torej nekako povezali operaterje, ki delajo na tem področju. Gre za to, da se tam obrača veliko denarja in če bi ta denar usmerili v naše projekte, potem bi lahko dali uh, temu nekaj več teže. Kolegin Boško, pite. kolegica Boško. Az elmondottakat, illetve eh, picit visszautalnék a múlt heti Strasburgi plenári. Hvala lepa komisarju za predstavitev. Prejšnji teden na plenarnem zasedanju v Štrasburu smo razpravljali tudi o modernizaciji pouka. Sprejeli smo poročilo v zvezi s tem, torej gre za posodobitev izobraževanja. Eh, in eh, številni so se aktivno udeležili te razprave, tudi poročilo je bilo zelo dobro. Uspeli smo v poročilo vključiti vse tiste elemente, ki so tudi prednostne naloge Evropske komisije, gre za kvalifikacije in pa za druge prednostne naloge. besedilo je s tem postalo zelo pomembno. Veseli me tudi to, da smo poskrbeli za ustrezno financiranje programa Erasmus. Upam, da bodo mladi to dobro izkoristili. Bi pa želela izpostaviti naslednjo temo in sicer gre za medsebojno priznavanje diplom. Ali ste na tem področju predvideli kakšne nove korake, nove ukrepe? Kako bi se lahko zauzeli za to, da bi komisija spodbudila tudi priznavanje diplom v manjšinskih jezikih? Kako bi lahko bolje sporočali o tej temi, kako bi lahko opozorili na uporabo manjšinskih jezikov? Tudi ti mora priti do izraza, eh, glede na vso raznolikost, eh, ki jo imamo v Evropi, gospod komisar. Ja, eh, uporaba manjšinskih jezikov je izredno pomembna. Evropska komisija je temu dajala vedno veliko pozornosti. Nekoč smo imeli komisarja, ki je bil odgovoren za eh, večjezičnost, eh, sedaj pa to spada deloma v moj portfelj. Tako da razmislili bomo eh, o tem, kako okrepiti ta profil večjezičnosti. Verjetno veste, spoštovana poslanca, eh, spoštovana predsedujoča, da obstaja tudi državljanska pobuda eh, za področje manjšinskih jezikov. V zvezi s tem eh, državljani zbirajo podpise in če bo zbranih dovolj podpisov, bo peticija predložena komisiji, morda že v drugi polovici letošnjega leta tako da se bomo morali kmalo spopasti tudi za tem vprašanjem. Do takrat pa lahko morda znotraj programa Erasmus najdemo tudi kakšne nove možnosti financiranja programov na področju večjezičnosti. Kar se tiče avtomatskega priznavanja diplom, Eh, in pa točk ter univerzitetnih eh, predmetov. To je eden izmed naših programov, da bi poskrbeli za višjo stopnjo vzajemnega priznavanja teh dokumentov. Imamo obstoječo orodje, eh, recimo Evropski okvir za priznavanje kvalifikacij. Dejansko pa je vse skupaj odvisno od držav članic o, ne morejo poskrbeti za harmonizacijo svojih sistemov, tako da bodo lahko vzajemno priznavale dokumente. Na zadnjem svetu ministrov za izobraževanje so države članice soglasno podprle idejo avtomatičnega priznavanja teh dokumentov, tako da bomo v prihodnosti verjetno dobili takšen sistem na evropski ravni. Hvala. Hvala. Ja, vedno znova slišimo tudi poročila študentov iz Erasmusa, eh, kjer naj bi priznavanje točk in pa dokumentov bilo pogoj za to, da opravijo Erasmus eh, semester. To še vedno ne deluje dobro in domače univerze še vedno ne priznavajo točk in izpitev, ki so upravljeni na tujih univerzah. Tako da to kaže na to, da kljub lepim besedam še vedno obstajajo velike ovire v praksi in to gre v škodo študentov, ki so potem seveda frustrirani zato, ker jim to, kar so upravili v tujini, na koncu ne priznajo doma. Čeprav vedno si obljubljajo, da bodo priznali eh, te dokumente. Tukaj je treba nujno poskrbiti za hitrejši napredek. Gospod Zver. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani gospod komisar. Jaz se spomnim začetka mandata Evropske komisije in tudi vašega mandata, eh, ko je bilo kar veliko negotovosti. Radikalno se je spremenil tudi program, eh, vrsto novosti je bilo, eh, in vam čestitam, ker ste uspeli vse te negotovosti premagati in vzpostaviti Eh, zelo dobro komisijo na tem področju. Eh, tudi zaradi tega, ker dobro funkcionira Erasmus plus, je verjetno upravičen do dodatnih sredstev. Vi ste predlagali dvakratno povečanje, verjetno eh, bomo poslanci oziroma naš odbor za kulturo predlagal še več denarja za Erasmus plus, zato ker je absorpcijsko sposoben in zato ker je pač povpraševanje veliko večje od finančnih možnosti. Eh, vendar bi vprašal naslednje. Ne? Eh, torej, kljub brexitu ste uspel eh, povečati proračun oziroma predlagati, dobil ste nek konsens znotraj komisije za to, ampak vendarle, kakšno bo poslej, kakšen status bodo imeli študentje v Britaniji, mladi, organizacije uh, po brexitu? Ste že razmišljali, za kakšen model, kakšen, poseben sporazum. Ne bi želel recimo, da bi eh, takrat, ko potegnili mladi, zlasti pa študentje in pa mobilnost njihova. Hvala. Hvala, smo odprti za vse rešitve. Torej je pa odvisno od zružnega kraljestva torej in pa od njihovih pogajalskih stališč in pa pogajanja. Seveda se lahko pogovarjamo o različnih eh, opcijah in lahko pridemo do dobre rešitve za prihodnost. Seveda, če britanska vlada um, se odloči, kaj sploh želi, potem se lahko s tem pogovarjamo. <laughs> Ja, to je problem, ker ne vejo, kaj želijo. Luigi Morgano. Grazie. Eh, io mi concentrerò. Eh, Hvala. Sam bi se osredotočil na eno vprašanje. Tukaj imamo eh, različne ambiciozne cilje in pa druge pripombe komisarja. Tukaj imamo pomembno priložnost obzorja. 2020 in pa različne raziskovalne programe. In sam delujem kot poročevalec pri mnenju, ki se mi zdi zelo pomembno, tako da vemo, kje lahko uh, učinkovito delujemo. Nekoliko manj kot 100 milijard ekonomske podpore obstaja za različne programe Unije, kar je vse zelo pomembno za strateško prihodnost Evrope in mi kot politična skupina lahko to podpremo. Ampak Evropska družba na splošno ima ogromno izzivov pred seboj, čisto na splošno. No, torej 100 milijard morda ni zadosti za vse to, ampak eh, je pa to dokaj znatna številka. Komisija je prevzela predstavni predlog in se je odločila, da bi lahko določili določene sinergije omenili ste nekatere programe, naprimer povezave med eh, obzorjem in pa novimi programi kot Erasmus, ustvarjalna Evropa in tako dalje. No, prav tako pa mislim, da je problem v tem, da nimamo pravih prioritet. Eh, vi ste se iz Marske prizadevali, ampak nismo bili posod uspešni pri povečevanju pravih prioritet. Torej, kaj želim povedati? Celoten proračun za drugi stebr, za globalne izzive, za družbo ter pa za turistiko konkurenčnost, ta stebr se je povečal. Ok, to je v redu, ampak potem bomo ta pristop s petimi grozdi in pa s porazporeditvijo, ki ni zadosti uravnotežena. In to je tudi pomembno izpostaviti. In je problem. Potem naprej imamo tudi del za vključujočo družbo, mi se s tem ukvarjamo. 2,8 milijarde za to namenjenih, ampak ne vem, če je to dovolj. Torej ne, ne vem, ta kulturna dediščina, digitalizacija, ohranjanje dediščine in pa nove tehnologije, e, to je vse zelo pomembno, ampak ne vem, če je to prav obravnavano. Skratka, kaj želim povedati? Uh, tukaj um, se moramo odločiti, kaj želimo. Vem, da me boste predsedujoča prekinili, ampak gledajte, še nekaj bi rad omenil. Gospa predsedujoča, večje financiranje programov, ki dodajo k dodan vrednosti um, Evropi, primer Marie, uh, Marie Curie, program 100 tisoč raziskovalcev odličnosti je tukaj sodelovalo, mislim, da se moramo bolj sredotočiti na take programe. So streng, frage... Najlepša hvala, nisem bila tako stroga, ker je nekako tudi stvar pravičnosti, da imate vsi enaka časa za govor, čeprav ga morda časi kdo ne izkoristi. Gospod komisar, izvolite. Hvala. Jaz se seveda zelo strinjam z vami. Evropska komisija. Je poštevala svoj eh, predlog, ampak eh, glede na to, kako bodo sredstva prispevali države članice v proračun Evropske unije, torej če vi kot odbor kult ali pa vi osebno lahko pripričate države članice, da bodo prispevale več denarja v programe EU, potem bom prvi tukaj podprl takšno povišanje teh proračunov in sredstev. Moj portfelj v bistvu je prej v koristi tudi od eh, tega obzorja, kajti Evropski institut za raziskanje in inovativnost, potem eh, ali Skotlovska centra in pa drugi centri so eh, financirani tudi iz obzora Evropa. In te programe lahko uporabljamo za izobraževanje, pa tudi za kulturno sodelovanje. Naprimer, JRC, torej skupni raziskovalni center. No, saj ste videli to razstavo v Italiji, v Milano, mislim, da je bilo to ali v Rimu, ne vem, kje že. Videli ste, kako dobra je bila ta, ta razstava. Torej, tukaj vidite, da imamo raziskave in pa drugo stanje, kulturo in pa izobraževanje. Vse to se povezuje in to povezavo moramo še izboljšati še v prihodnosti. Lidjana. Najlepša hvala, gospod Rodriguez, prosim. Jasno, prezidentski komisar, on goštil kavež. Eh, hvala. Hvala, da ste prišli, gospod komisar. Imam nekaj vprašanj, bom poskušala biti kar se da kratka. Mm, tri vprašanja pravzaprav. Ja. Kot prvo, kako gledate na zniževanje sredstev v kohezijski politiki in ali je to povezano z povišanje sredstev v kulturo in pa izobraževanje. Torej, ali ta povezava obstaja in kakšen je učinek te morebitne povezave. Potem, kar se tiče regije, te regije bodo potem izpostavljene tem eh, asimetrijam. Um, Torej, priložnosti so različne. V moji državi, na primer, bomo za 7 odstotkov znižali sredstva. To je slabo za mojo državo, si predstavljate lahko. No, ampak še nekaj, kar ste premenili. Namreč brezposob med mladimi se znižuje. Naprimer, na portugalskem se je številka znižala z 10 na 7 odstotkov. No, ampak imamo različne regije v naši državi. Madeira, Azori, eh, Francoska Gvineja, torej to so različne regije, kjer so razmere zelo slabe, eh, zelo resne. Torej, ali boste poskušali poštevati naše zahteve, ko gre za to, da se specifično sredočimo na obrobna območja. Potem mobilnost umetnikov in pa mobilnost za mlade. kako bomo pomagali, naprimer, mladim, um, da bodo šli z otokov na celino, naprimer, tukaj imamo letalske karte, ki so nam po 500 evrov, torej kako pomagati mladim, da bo šli nam zazorov na celino. Ali bomo doživeli kakšno pozitivno diskriminacijo, ko gre za raziskave za te regije, otoke? Ne vem, kaj se do sedaj to nared, um, že napravilo. Imamo, naprimer, 4 milijone za obrobne regije z desetimi javnimi univerzami. Skratka, če to porazporedite, vidite, da vsaka regija dobi zelo malo denarja. Torej, še nekaj. Um, izobraževanje in usposabljanje učiteljev. To ne sme veljati samo za tehnologijo. Mislim, da moramo nasplošno tudi spremeniti same metode poučevanja. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, izvolite. Hvala. Ja, razvoj podeželja ter pa obrobna območja, to um, je vedno v spredju pri moji politiki in pri izobraževanju. Tukaj mislim, da je treba tudi misliti na infrastrukturo in pa na kulturne institute, kajti ti um, instituti in pa ustanove so na obrobnih območjih zelo slabo opremljene. Zato bi radi regionalno politiko, kohezijske sklade, politiko za razvoj podeželja, vse to bi radi povezali z izobraževalnimi mehanizmi, tako da bi oblikovali ustrezne projekte, naprimer za digitalno infrastrukturo in pa z digitalne naprave za določene regije. In pa da bi potem tudi pokazali, da so nekatere področje lahko zelo privlačna za mlade ali pa za nekatere druge skupine. Skratka, tukaj želimo priti do bolj celostnih političnih instrumentov, tako da bi obravnavali vse te izzive, torej eh, regionalne politike za razvoj, eh, izobraževanje, vse to je treba med sebojno povezati. Tako da. bodo na takšen način um, izobraženi ostali v, v vseh regijah. Potem izobraževanje usposabljanja učiteljev. Ja, ampak mislim, da podarek vendarle bo na tehničnih veščinah, kajti metode so zelo ustaljene v določenih okoljih, tudi glede na kulturo. Naprimer, portugalska. Gledajte, pogovarjal sem se z finsko, žensko iz finske in tam je dejala, da ima dva otroka in da lahko primerja finski in pa portugalski sistem izobraževanja, sicer ne strukturno, ampak lahko primerja pristop ali pa odnose med starši in pa učitelji. In to je vse zelo, zelo različno med državami. Skratka, moramo poštevati te razlike. Ampak ja, ok, morda lahko ki najdemo skupni imenovalec za poučevanje, za nekatere metode. No, tukaj bi lahko seveda uporabljali najboljše prakse in si to izmenjavali. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod komisar, za dobro izčrpno razpravo, ki smo jo imeli v zadnji uri in pol. Z moje strani bi dodala še pripombo. Eh, izpostavili ste, da so zdaj vse spletne strani Evropske unije o Erasmusu na voljo v vseh jezikih. To je odlično, če to drži, ampak upam, da ne bo pri naslednjem programu spet trajalo pet let, preden bodo stvari na voljo v vseh jezikih. In ena od mojih zaposlenih se je potrudila in je preverila, zlasti na tistih področjih, ki so relevantna za nas kot odbor, in je vendarle naletela na cel kup spletnih strani, kjer so prevedeni naprimer samo naslovi formularji, ki so v zadju, vse ostalo pa je na voljo samo v angleščini. In veste, da je to res nekaj, kar me preganja, kaj ti naši programi tu, v, ki jih obravnavamo, so programi za ljudje, ljudi. In ljudje morajo biti sposobni podati zahtevke, kar pomeni, da morajo ti zahtevki biti enostavni, predvsem pa morajo biti na voljo tistih jezikih, ki eh, veljajo za uradne jezike pri nas v Evropski uniji. Eh, ne moremo od nekega majhnega športnega društva zahtevati, da na področju športa v programu Erasmus eh, Plus poda zahtevek v angleščini, če gre samo za nekaj tisoč evrov. Lahko, to, lahko to zahtevamo v obzorju 2020, kjer gre za velike zneske in od nekih raziskovalnih inštitutov morda lahko zahtevamo, da so sposobni izpolniti formularje v angleščini, ampak ne moramo pa tega zahtevati od majhnih športnih društv, mladinskih združenj ali nekih pobud, ki eh, se na vse pretege trudijo nekako sodelovati v Evropski uniji kot državljani in ki poskušajo nekako spodbujati evropsko miselnost in potem ugotovijo, da tiste informacije, ki jih potrebujejo, so na voljo samo v angleščini ali pa so prevedeni samo naslovi. Torej, z veseljem dajemo informacije na voljo. Preverili smo tudi, kje, na katerih srednjih stranih se to dogaja, kje manjkajo prevodi in vse to. Tako da bi vas res še enkrat srčno prosila, da poskrbite v svojih službah za to, da ravno pri teh programih, ki so za ljudi, za mlade, za kulturnike, za ustvarjalce, da se pri teh prednostno zagotovi prevode v vse uradne jezike, zato da bodo informacije ljudem dostopne. Uh, Eh, kajti eh, sicer eh, si lahko prihranimo vse razprave o programih, če ljudje enostavno ne bodo mogli v teh programih dejansko tudi sodelovati. In zato morajo ti biti bolj dostopni, bliže ljudem in to mora biti na vrhu seznama prednostnih nalog. Tako da res ne sme naslednji zopet trajati pet let, preden bo to na voljo. Tako da res poskrbite za to, da bodo informacije res na voljo v vseh 24 uradnih jezikih in to dosledno. To je pomembno, zlasti spriča vseh ambicij, ki jih imamo. E, dobro bo, če bomo nekoč vsi govorili vsaj tri jezike, ampak zaenkrat še nismo tam in do takrat moramo zagotoviti dostopnost v vseh jezikih. Tako da bi vam bila res hvaležna, če bi se temu posvetili. Eh, mi pa vam bomo z veseljem posredovali informacije, ki jih imamo, tako da boste tudi sami lahko preverili, kaj vse ne deluje, kaj vse manjka. Mislim, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih še veliko razpravljali tudi o posameznih programih. Jutri sledi še razprava s službami oziroma z generalnimi direktorati o programu Ustvarjalna Evropa, o programu Erasmus. Potem bodo tu še razprave z državami članicami in trdo se bomo borili za eh, posamezne programe, za katere bi želeli iztisniti še več sredstev, eh, kajti res smo prepričani, da so to programi, Eh, ki jih je vredno podpreti tudi z evropskimi sredstvi eh, in ki jih je vredno podpreti z več evropskimi sredstvi, tako da menim, da moramo strajati pri naši zahtevi po trikratnem povišanju sredstev za Erasmus, da ne smemo prehitro popustiti, kaj ti pravijo, da imamo ambiciozne cilje, da jih zagovarjamo in če bomo kaj uspeli iztisniti tudi strani držav članic, verjetno tudi komisija ne bo imela nič proti, če bomo v prihodnem finančnem obdobju tu imeli več sredstev. Enako velja tudi za program Ustvarjalna Evropa. Videli bomo, kako daleč bomo prišli. Razprave se bodo nadaljevale. Najprej, eh, torej najprej še enkrat najlepša hvala, da ste bili z nami danes. Eh, hvala za eh, vse vaše pobude za izgradnjo evropskega izobraževalnega prostora. Mislim, da je to vredno truda in upam, da nam je res uspelo tudi države članice, da ne bodo takoj upile subsidijarnost in eh, vam govorile, da dajte roke stran od izobraževanja. Tako da upam, da bomo tudi tu uspeli tesneje in bolje sodelovati ter uresničevati ambiciozne cilje. Torej, eh, Še enkrat najlepša hvala za vaše pobude. Mislim, da so zelo pomembne. Zdaj moramo samo še države članice prepričati, da bodo lepim besedam sledila tudi dejanja. Tako. Hvala in se vidimo, kot ponovadi rečemo pri nas. So, dann kommen wir zum letzten Tagesordnung. In sicer gre za obravnavo mnenja o minimalnih standardih za manjšine v Evropski uniji. Gre za mnenje k poročilo odbora Libe, ki pripravlja poročilo na lastno pobudo o minimalnih standardih za manjšine v Evropski uniji. E, tu smo želeli člen 4 združiti s 54. členom, vendar nam to ni uspelo. Odbor Libe pa je vendarle bil pripravljen tesno sodelovati z nami in upamo, da bodo tudi držali obljubo. Naša pripravljalka mnenja je Andreja Boškor, ki takoj predajam tudi besedo. Rok za ložitev predlogov sprem je že potekal, oziroma eh, vam že napovem, to je 22. juni ob 10. glasovanju v našem odboru, pa bo potekalo 24. septembra. Gospa Boškor, imate besedo za predstavitev vašega mnenja. Največ pet minut, izvolite. Ani. Nagyon örülök, hogy sikerült. Hvala. Sem zelo vesela, da bomo lahko pripravili to mnenje, kajti to je zelo pomembna naloga za naš odbor. Prav, da se ukvarjamo z več jezičnostjo in s temi jeziki. Tako kot eh, pročevalec iz Libe, tudi mi mislimo, da je pomembno, da se ukvarjamo s temi raznolikostmi za manjšine. Torej, da imamo tukaj tudi eh, jezike za migrante in pa begunce vključene, naprimer. Tudi to je relevantno. Okoli 50 milijonov ljudi govori te manjšinske jezike tu v Evropi ampak mislim, da se na to ne misli za dosti. Um, ehm, naprimer, leta 2013 smo imeli poročilo Alfonzi, ki smo govorili o podobnih stvarih. Predtem pa leta 2003, torej dolga leta nazaj, sta res že bil čas, da imamo podobno poročilo tega tipa. Tako da bomo lahko čim bolj učinkovito govorili o teh manjšinskih in regionalnih jezikih. Nažalost, nisem mogel izpostaviti vseh glavnih vidikov, kajti mislim, da se področje uporabe je precej zožilo. Seveda pa lahko potem predlagamo predloge sprememb. Kaj se mi zdi najbolj pomembno pri vsem tem? Kot prvo, v evropski zakonodaji ni enotne opredelitve manjšinskih jezikov ali pa tradicionalnih jezikov. No, marsikje to ni problem, ampak včasih pa je. Kdo včasih pravi, češ, eh, itak je bolje, da tega sploh ne opredelimo, ker bo težko se spraviti v splošno opredelitev. No, ampak sam pa pravzaprav mislim, da potrebujo neko opredelitev. Če želimo potem poenotiti to definicijo tudi po evropski zakonodaji in pa pri našem delu. Madarati se pek, naprimer, o tej pobudi ste slišali govoriti in to je tudi pomemben del širše slike. Skratka, potrebujemo tudi zakonodajno pobudo za zaščito manjšinskih jezikov. No, imamo sicer opredelitev Sveta Evrope, to sem uporabila tukaj v drugi točki tega mnenja. Lahko tukaj berete, kaj to pomeni, kaj zajema ta opredelitev. Pa še nekaj treba podariti. Svet Evrope uporablja pojme in pomembne dokumente, ki so že pred nami, že uveljavljeni, imajo na primer okvirno konvencijo ali pa listino za manjšinske in regionalne jezike v Evropi in podobno. Skratka, to so že ustaljeni dokumenti, ki so pomembna podlaga in to moramo potem tudi vključiti v zakonodajo Evropske unije. Tako da bodo ti standardi uveljavljeni ne samo v svetu Evrope, ampak tudi v državah članicah Evropske unije. Uh, v naši zakonodaji. Zato torej, nekateri, nekatere države še niso ratificirale teh dokumentov Sveta Evrope, zato morajo te države to čim prej storiti. Tega si želimo. Pa še nekaj naj izpostavim kopenhaške kriterije. Ti so bili upravljeni za države pred pristopom in tam je govora o manjšinskih jezikih in potem da treba spoštovati pravice manjšin. No, stare države, članice Evropske unije, pa ne spremljajo tega, kaj se tukaj dogaja, ali se je to dejansko potem upošteva v praksi, ali so pravice zaščitene ali ne. Zato mislim, da je prav, da vzpostavi mehanizem za spremljanje in nadzor za to področje. Pravi, da bi vsako leto poročali o tem, tako da bi ta poročalec povedal, kakšna je situacija v tej in tej državi članici, ali se spoštujete pravice ali ne. Naprimer, pravice za manjšinske jezike. Vsako leto bi potrebovali takšen dokument za različne države, tako bi lahko zagotovili spremljanje tega, kar se dogaja. Potem izobraževanje ter pa mediji, tudi to je pomembno. Pravica do dostopa do medijev je vključena, ampak seveda to je zelo, zelo široko področje. Morda je prav, da bi se tega lotili po segmentih, naprimer geoblokiranje je en takšen eh, tak segment. Uh, kako poskrbeti za to, da bo imel dostop do neke oddaje v manjšinskem jeziku ali pa dostop do športne oddaje ali kaj podobnega. Kakšne bili tukaj kriterije, se lahko vprašamo? Kako bi poskrbeli za to, da bodo manjšine dobile tudi dostop do številnih dokumentov v svojih manjšinskih in regionalnih jezikih? Torej, to so moje točke, seveda pa potem me zanima, kaj mislijo tudi kolegi oziroma kakšne so njihove ideje za boljše mnenje. Najlepša hvala. Zdaj pa poročevalci v senci, najprej gospa Rodriguez. Največ tri minute imate, izvolite. Obrigada, senjor predsednik. Eh, Srbemška njihova pa je de facto montajn kompetenci. Hvala. Predsedujoča, vem, da EU tukaj ima izključne pristojnosti tukaj pa imamo listino temeljnih pravic. No, ampak Evropska unija pa lahko komentira o različnih vprašanjih in pravzaprav je to njena dožnost. Moramo poštevati pravice manjšin na evropskih tleh. Bolj si moramo predsedevati za to, da bi zagotovili, da so te manjšine vključene na čim boljši način. Zato se nam zdi bistveno da države članice spreme ukrepe, zato da zavarujejo kulturne in pa jezikovne pravice. No, pa še več kot to je treba narediti. Države bi morali biti bolj proaktivne pri promociji in pa izboljšanju stanja kulture. Treba tudi povečano zaveščenost med ljudmi glede kulturne dediščine in podobno. Predlog poročila odboru Libe. govori o svetalizaciji in pa o razvoju, ter pa o delu v izobraževanju. Vse to bi lahko zelo znatno vplivalo na življenje ljudi v teh regijah. Prav tako moramo spostaviti tudi to, da so lokalni pregnalni ukrepi zelo pomembni to so tisti ukrepi, ki so najbližje državljanom in to ima potem tudi največji učinek. In tam moramo začeti. Lokalni organi, torej različni finančni organi, morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, zato da se predstavijo prave spodbude, tako da bomo lažje dosegli naše cilje. Mislim, da je prav, da smo čim bolj uroteženi pri našem prestopu. Potem govorimo tudi o tem, da se zaščiti pravice teh zadevnih skupnosti ampak obenem pa ne smemo omejiti pravic posameznikov glede asimilacije, ne smemo izolirati posamečnih skupnosti od širše evropske skupnosti. Pa še nekaj, kakšne tipe politik bi morali sprejeti, ko gre za izbrževanje ter pa enako spolo, naprimer. Evropska komisija bi lahko podala predlog glede jezikovne in kulturne raznolikosti in uh, upam, da bo to pročako lahko sprejela. Ja, Najlepša hvala. Jane Evans, prosim. Ja. Thank you, chair. Hvala. Hvala, bom kratka. Bi se rada zahvala poročevalki ker ta priporočila so odlična, ehm, k temu poročilu iz odbora Libe. Govorite eh, o rednem spremljanju, to je zelo pomembno, kajti nekateri smo bili v preteklosti vključeni v ta manjšinska vprašanja, smo to dali v program nekako, ampak mislim, da bi morali imeti ta letna poročila o spremljanju, potem bi stalno lahko spremljali to, kar se dogaja. To je bilo zelo pomembno. Eh, tudi za me, kaj ti predstavljam Wales, 20 eh, eh, odstotkov ljudi govori ehm, veščino, torej imamo dvojezični sistem. Mislim pa, da je zelo pomembno, da se torej, zaščiti te govorce mašinskih jezikov. No, stvar ni popolna. Eh, naprimer zaščiti se um, te pravice v javnih organih, ampak ne vključuje pa zasebnih gospodarskih družb. No, situacija v kakšnih drugih državah je precej slabša, torej mislim, da je pri nas to dokaj v redu. Mislim pa, da moramo še razlikovati med um, govorci neuradnih jezikov, kot je veščina, in pa nacionalnimi manjšinami. Kajti razmere niso ene niste, ampak seveda moramo vse skupaj gledati nekako približno v skupnem kontekstu. Pa še nekaj, digitalna vrzel. V mojem poročilu bomo jutri govorili o tem, oziroma tudi glasovali. In potem še, treba, kako vključiti manjšine v Erasmus, in pa ustvarjalno Evropo. Vse to je zelo pomembno in tudi jutri bomo o tem govorili. Zelo pozdravljam tudi ta sklic na medije, kajti vsi zelo vemo, kako zelo pomembni so mediji, kako vplivni so danes. Uh, Zato sem podala določene predloge sprememb, ampak mislim, da splošno je to mnenje zelo dobro. Hvala. Najlepša hvala. Potem pa zdaj še ostali govorniki. Julie Ward, največ dve minuti. Um, ask... Hvala. Uh, znakovni jezik. Mislim, da je zelo pomembno, da se prizna, da pač vsi ne moramo govoriti, torej komunicirati preko govora in znakovni jezik mora biti priznan kot formalen jezik in več je treba narediti za to, da se bodo ljudje naučili tega znakovnega jezika. Vem, da ko otroci, naprimer, so spostavljeni takšnemu jeziku, izobraževanju v zgodnih letih, uživajo pri tem. To je zelo fizičen, tudi zelo zabaven jezik, mladi se ga radi učijo. Tudi sama sem poskusila, mislim, da je bilo to zelo koristno poskusiti. Torej, ko delaš s tistimi, ki ne zmorejo govoriti, normalno je to torej zelo pomembno, da se tako komunicira. Naprimer, ko govoriš z naglušnimi in pa gluhimi, prav je, da se izpostavi to vprašanje bolj, um, da Kajti to je njihov jezik, jezik gluhih in naglušnih. No, ne vem, ali boste to upoštevali ali ne, ali je to sploh področje uporabe tega poročila, ampak to mislim, da je zelo pomembna točka. Hvala lepa. Najlepša hvala, Silvija Kosta. Dve minuti. No, to je bilo zelo zanimivo. Mislim, da moramo nekako prepoznati, koliko jezikovnega napredka je bilo narejenega v Evropi. Skoraj 15 eh, odstotkov prebivalstva zadevajo ti ukrepi. Ampak, kot je dejala pročevalka, eh, res je potrebno narediti korak naprej in umestiti vprašanje jezikovne raznolikosti na dnevni red. Potrebno je govoriti tudi o morebitnih kršitvah in o morebitnih postopkih na podlagi sedmega člena. Kakorkoli že. Uh, vprašanje je, kaj eh, lahko komisija tu ukrepa, kako lahko ukrepa, ampak imamo pravno podlago za to, da Evropska unija krepi jezikovno raznolikost. Vsekakor pa v državah, zlasti tistih, ki eh, so ratificirale konvencijo Sveta Evrope, obstajajo določene eh, obveznosti in zaveze glede jezikov. Naj vas opomnim, da sta leta 2015 SDS bili zavrnjeni dve državljanski pobudi na to temo, ampak določene pobude, ki so trenutno v teku, so zelo pomembne. Pomembno je to upoštevati tudi v evropskih strukturnih skladih, kajti ne govorimo o neposrednji odgovornosti Evropske unije, je pa v neposrednji odgovornosti držav članic, da spoštujejo eh, ta načela, ki so zapisana v naše pogodbe in v Štrasbursko konvencijo. Tako da je prav, da omenjamo, da Evropska unija tu lahko naredi korake naprej in da lahko podpre ukrepe, ki so jih sprejele države članice, ter da podpre te pravice tudi v svojih programih. Mislim, da je to stališče, ki je vsekakor zelo dosledno. Najlepša hvala. E, gledam, če še kdo želi besedo, bi morda komisija želela spregovoriti. Ne, potem pa še gospa Bild. No, kar zadeva učenje regionalnih jezikov, naj vas opomnim na zavezanost določenih držav nacionalnim jezikom, ki, je, ki so dejavnik enotnosti. V Franciji obstaja 24 regionalnih jezikov, samo na, v celinski Franciji, potem so tu Eh, še drugi jeziki, ki se govorijo v Novi Kaledoniji, eh, to so jeziki, ki, so, ki imajo različno veliko število govorcev, nekateri se uporabljajo pogosto, eh, drugi, druge pa pozabljajo, zlasti mladi, ki sodelujo v nacionalnem izobraževanju. Ne smemo pozabiti na Evropsko konvencijo, Eh, o manjšinskih in regionalnih jezikih, kar se pogosto dogaja tako v Italiji kot v Franciji. Skratka, potrebno eh, se zavezati eh, rabi jezikov in obžalujem, da to besedilo izrecno izpostavlja, da Evropska unija ni pristojna za to vprašanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala še enkrat, gospa Boskor. Köszönöm szépen ezeket a uh, nagyon tartalmas és értékes hozzá. Najlepša hvala. Hvala za vso podporo, hvala za vaše prispevke. Bom začela na koncu. Tudi mi menimo, da je pomembno, da države same odločajo o tem, kateri jeziki so v državi govorijo, kateri so manjšinski jeziki. Tega nobeni državi ni mogoče usiliti in nihče ne more države prisiliti, da zaradi majhne jezikovne skupnosti uvede nov uradni jezik, ampak gotovo obstaja neka srednja pot, kajti eh, nek. Govornica govori brez mikrofona. Dobro, zdaj se zopet slišimo. Torej, Potrebno je seveda upoštevati, kako velike so posamezne jezikovne skupnosti, gre za regionalne manjšine, za etične, etnične manjšine eh, in eh, državam članicam nišče ničesar ne more narekovati, tega se zavedamo, ampak vendarle bi želeli eh, najti neke načine, kako najti ravnovesje med malimi in velikimi. Gospa Rodriguez je govorila o tem, da te skupnosti ne smemo izolirati, tako da jim je potrebno zagotoviti določeno mero priznanja. Poleg tega pa je potrebno ustvariti pogoje, da bodo vsi govorci posameznega jezika imeli možnost svoj jezik tudi ohraniti posamezne skupnosti, pa tudi občine, seveda tu igrajo zelo pomembno vlogo. V realnosti obstajajo pravzaprav zelo dobri vzori tega, kaj je mogoče narediti na lokalni ravni. Kadar naprimer v nekem o, okrožju živi e, skupaj več jezikovnih skupnosti, kot je naprimer to primer na Tirolskem, je potrebno ljudem dati priložnost, da v vsakodnevnem življenju na ulici uporabljajo svoje jezike. Prav tako je pomembno, da so tudi regionalni sklepi, naprimer, na voljo vsem, ni pa tega nujno potrebno zagotoviti na ravni celotne države. Kar pa zadeva znakovni jezik, eh, status tega jezika je potrebno še opredeliti in ga ustrezno zaščititi potrebno uh, ga je spodbujati. Je pa seveda zanimivo vprašanje, ali pravzaprav ta vidik dejansko sodi v ta dokument ali ne. No, dejstvo je, da tudi znakovni jezik ni samo eden in ni enoten. Eh, in tudi ta vidik vsekakor lahko izpostavim, da morajo biti države članice pozorne na to, da uh, vzpostavljajo in spodbujajo lastne sisteme znakovnega jezika in da spodbujajo govorce tega jezika. Tako da uh, sem pripravljena razmisliti o tem predlogu. No, potrebno je dodati tudi, da Evropska unija temelji na subsidijarnosti ter da moramo vse svoje mehanizme oblikovati na tej podlagi. Nihče si nima pravice prisvajati pristojnosti. Obstaja pa ekstremni primeri, ko nekatere države članice žal ne ščitijo svojih manjšin. No, ne želim izpostavljati konkretnih primerov, da ne bom koga prizadela, ampak v določenih primerih eh, so Eh, stvari rumale celo do uh, sodišča v Štrasburu. In šele tam je bilo potem dejansko ugotovljeno, da so države tiste, ki niso uresničevale svojih dožnosti. Torej tudi tu bi dol- potrebovali večjo mero avtomatizma. Najlepša hvala, še enkrat naj vas opomnim na rok založitev predlogov sprememb, to je 22. junij ob 10. Uh, pripravljalki mnenja in pročevalcem v senci želim veliko uspeha pri delu. 24. septembra bomo glasovali. To je vse za danes, vsem vam želim še prijeten večer, vidimo pa se zopet jutri zjutraj ob 9. ko bomo glasovali. Do takrat eh, hvala tolmačem in kot sem vam obljubila, smo končali prej.